situaciji. Dejstvo je, da se situacija stalno spreminja, eh, vsako uro dobivamo nove informacije o tem sporu. Eh, kolegice in kolegi, naj vam tudi povem, da so se eh, nam na galeriji za uradne goste pridružili poslanci iz indonezijskega parlamenta. Rad bi izredno pozdravil predsednika indonezijskega parlamenta, gospoda eh, Kemala Azisa eh, Stambola. Indonezijska delegacija je v gosteh ob sedmem srečanju eh, medparlamentarne družbe Evropskega parlamenta in parlamenta iz Indonezije. In eh, dejstvo je, da se Indonezija močno razvija, da eh, igra pomembno vlogo znotraj združanja jugovzhodnih azijskih narodov in z Indonezijo imamo tudi sporazum o partnerstvu in sodelovanju sklenjen novembra 2019 torej pozdravljam naše prijatelje iz eh, indonezijskega parlamenta. Naslednji